Welcome to this meeting. Eh, Dobrodošli na tem sestanku. Osnutek dnevnega reda imamo in upam, da ga lahko sprejmemo z naslednjimi spremembami. Glasovanje o točki 5 pogodbe o prekarni zaposlitvi je prestavljen na kasnejši datum, samo za, za informacijo. In kot veste, imamo nov novo časovnico za sestanek in sicer popovdne bomo nadaljevali z delom že ob 14. Se pravi, krajši odmor bomo imeli in to pomeni, da bomo sestankom končali pravočasno za tiste, ki morajo iti na letališče oziroma na železniško postajo. Pa tudi za tolmače torej ob 14. nadaljujemo z delom. Imamo celotni jezikovni režim, razen malteščine in hrvaščine. In danes dopovdne bomo imeli skupino 17 obiskovalcev, ki bodo v dvorani. Gospa Regner jih je povabila. In torej ti obiskovalci se nam bodo pridružili čez nekaj minut. In imamo tudi malteščino za tiste, ki potrebujejo tolmačenje. Sprejetje dnevnega uh, reda zapisnikov, oziroma sprejetje zapisnikov vse 1. aprila in 16. aprila, upam, da to lahko sprejmemo. In sedaj nadaljujemo z glasovanjem. Glasujemo torej elektronsko upam, da ste pripravljeni. In sicer začeli bomo s kompromisnim besedilom, ki ga je Koreper potrdil in sicer gre za predlog eh, direktive Evropskega parlamenta o spremembi direktiv v zvezi s pomorščaki. To je torej glasovanje o prvem branju in glasovali bomo elektronsko, poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Rezultat je 42 proti 1. And once again, thank you, uh... In še enkrat, hvala lepa. gospe uh, Moran Šatje, ki je bila odgovorna za to. Dobro, potem pa kar eh, nadaljujemo s šesto točko, glede na to, da smo predstavili peto točko. In začeli bomo z amandmajem 122. Kdo je za? Proti? Kdo se vzdrži? Zavrnjeno. Amandma 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 123 je umaknjen, 19 za, proti vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog K, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 21, za, proti, vzdržani, sprejeto. 22 za, proti, vzdržani sprejeto. 23 za, proti, vzdržani sprejeto. 126 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili elektronsko amandma 126, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog KA za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 129 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Preverjamo elektronsko amandma 129, začenjamo glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto s tremi glasovi večine. Kompromis L za. Se opravičujem. Bomo nadaljevali s kompromisom M za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 134 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili še elektronsko, amandma 134, začete glasovanja, konec glasovanja in amandma je sprejet. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 135 za. Aha, ta je brezpredmeten, dobro. Kompromis G. Proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3139 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 35, 140 in 141 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis N za, proti, vzdržani vzdržani sprejeto. Kompromis O za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis P za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis Q za, proti, vzdržani sprejeto amandma 76 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko predlog spremembe 76. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 77 za proti, vzdržani sprejeto. Amandma 78 za, proti, vzdržani sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom R za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis S za, proti, vzdržani sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Na to nadaljujemo z amandmajem 81 za, proti, vzdržani, sprejeto. Na to uvodne izjave kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 82 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 83, se pravi, čujem 84 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 87 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 88 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko. Amandma 88 začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Amandma štiri za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis B za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 97 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 98 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili amandma 98 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani sprejeto. 99 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amendma 100 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 101 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 103 za, proti, vzdržani sprejeto. Bomo preverili elektronsko predlog spremembe 103. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis D za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 104 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko predlog spremembe 104. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 105 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 9 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani, sprejeto amandma 113 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 118 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 15 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Na to amandma 17 in 121 za, proti, vzdržani sprejeto. in na to poimenski glasovanje o spremenjenem mnenju. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto z 38 glasovi za in 10 proti, 2 vzdržana. Čestitke gospodu Lenarsu. in sedaj nadaljujemo sedmo točko. Izkoriščanje potencijala raziskav in inovacij v modrem gospodarstvu za ustvarjanje delovnih mest in rasti. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 9 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 10 za. Bomo preverili elektronsko. Zelo jasno je bilo. Dobro. Deveti predlog spremembe. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 10 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis C za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 12 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 14 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 15 z ustnim amandmajem skupine S in D, torej glede na razpoložljivost bolj eh, zanesljivih eh, podatkov, torej za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Sprejeto. Bomo preverili elektronsko. Amantma 16. In začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis D za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis, eh, oziroma amadma 24 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Amandma 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 26 za, proti, vzdržani sprejeto. 27 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 28 za, proti, vzdržani zavrnjeno proti, vzdržani, bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 29 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34, tu imamo glasovanje po delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del za, proti, vzdržani. Bomo preverili elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 27 glasov za. Amandma 35 za, proti, vzdržani, sprejeto. 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis DA za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 44 eh, za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrneno. Bomo preverili elektronsko amandma 44. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. Amandma 45 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis F za proti vzdržani sprejeto. Amendma 57 za, proti vzdržani zavrnjeno. Amendma 58 za, proti vzdržani sprejeto. Kompromis G za, proti vzdržani sprejeto vzdržani sprejeto. Amandma 60 za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 61 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto. imeli smo še drugi del pri kompromisnem predlogu. Dobro, moramo glasovati še o drugem delu, torej to je dodatek kompromisnemu predlogu H. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko drugi del. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. In sprejeto štirimi glasovi več. Sedaj nadaljujemo z amadmajem 71 za, proti, vzdržani sprejeto. Amadma 72 za, proti, vzdržani sprejeto kompromis i za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 79 za proti vzdržani zavrnjeno. In na to bomo glasovali o predlogu spremembe 80 za proti vzdržani sprejeto. Amandma 82 za proti vzdržani vzdržani sprejeto. Amandma 83 za, proti vzdržani sprejeto in sedaj bomo glasovali še o spremenjenem um, osnotku mnenja poimensko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto 51 glasov za. Sedaj nadaljujemo z osmo točko. To je poročilo gospe Vilje Blinkevičute in sicer eh, gre za poročilo o uporabi direktive o resničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju o poklicnem delu. Amena 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. 7 za, proti, vzdržani, sprejeto celo spremembe 8 za, proti, vzdržani, zavrneno. Kompromis A za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani, zavrneno bomo preverili predlog spremembe 17 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 18 za, proti, vzdržani, sprejeto. Bomo preverili elektronsko predlog spremembe 18. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis B. Za. Proti. Vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 25. To je ustni predlog spremembe zelenih. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno predlog spremembe 26 za. Se pravi, tudi z ustnim eh, predlogom spremembe. To je za, proti, vzdržani, zavrneno. Bomo preverili elektronsko amandma 26. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. zavrnjeno z enim glasom več. Kompromisni predlog C za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 28. 28 torej za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 29 za proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog D za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis F za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis G za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko kompromisni predlog G. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 12 glasov več. Amadma 51 za, proti, vzdržanih prijeto, kompromis H za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis I za, proti, vzdržani sprejeto kompromis eh, je za, proti, vzdržani, sprejeto. Amendma 63, glasovanje po delih. Prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Drugi del, za, proti, vzdržani vzdržani zavrnjeno. Kompromis K za, proti, vzdržani sprejeto. Amandma 70 za, proti, vzdržani sprejeto. 72 eh, za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 74 za, proti, vzdržani, zavrneno. Amandma 1, ustni amandma za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 3 za. Proti, vzdržani sprejeto. Amandma štiri za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko še predlog spremembe štiri. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma pet za, proti, vzdržani sprejeto. In sedaj glasujemo še o spremenjenem osnutku mnenja. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 42 glasov za, 8 proti. on uh, the draft opinion by Madam Sedaj pa smo pri mnenju gospe McIntyre o programu REFIT, eh, predlog spremembe 1 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Tako, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Za tremi glasovi razlika. Kompromisni predlog A. Za. Proti. Zdržani. Bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. kompromisni predlog AA. Elektronsko bomo glasovali. Kompromisni predlog AA. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 15 za. Proti. Zdržanje zavrnjeno. Predlog spremembe 14 je brezpredmeten. Ravno tako predlog spremembe 13. Želite preveriti 15. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Predlog spremembe 15. Glasujemo. oziroma elektronsko preverjamo, še zmeraj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Z enim glasom razlike. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. ne želite tega preveriti. Ja, vi želite preveriti izid glasovanja, potem glasujemo elektronsko, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 16 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 bomo glasovali elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. Kompromisni predlog B. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom razlike. zavrnjenje. Predlog spremembe 20 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 18. Elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Prelusujem B21. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa prehajamo k predlogu spremembe 27. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 28. Elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 29. Prvi del. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. In še tretji del. Glasujemo. konec glasovanja sprejeta. Predlosujem B30. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe 31. Glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog C. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Sedaj pa smo pri kompromisnem predlogu EA. Glasujemo. konec eh, glasovanja sprejeto. Kompromisni predlog M. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe oziroma ja, predlog spremembe 44. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Z enim glasom razlike. Kompromisni predlog K. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 46. Prvi del. Glasujemo. konec glasovanja sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 48. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 49, 51, 52 in 53 v njih bomo glasovali v sklopu. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog D. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno z enim glasom razlike. amendment 54. Uh, the vote is... Preglasujemo 54. Glasujemo. Je. Mogoče nisem dobro razumela, ampak zakaj glasujemo elektronsko? Se upravičujem. Lahko prosim ponovite, moja italijanščina ni ravno najboljša. Zanima me, zakaj glasujemo elektronsko o vseh eh, predlogih sprememb. Zato, ker na ta način privrčujemo uh, eh, čas. The vote is, uh, eh, 54, še zmeraj glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog spremembe.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 Konec glasovanja. Sprejeta. 56 je brezpredmeten. Predlog spremembe 70. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto z enim glasom razlike. Devetinšestdeset je brezpredmeten. Amendment 74. Predlog 74. Glasujemo. Sprejeto. 75. Prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Z enim glasom razlika. Predlog sprememba 76. Glasujemo. Konec glasovanja. Prejeto.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 Zahvaljujem za glasovanje. Zavrnjeno. 79. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 80. Glasujemo. Um. The vote is closed. Konec glasovanja, zavrnjeno. Kompromisni predlog E. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Enajnosemdeset. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 85 je brezpredmeten. Predlog spremembe 94, gospod Harkin. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeta. Šestindevetdeset glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom razlike. Predlog spremembe 97 glasujemo. konec glasovanja sprejeta. 98 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Z enim glasom razlike, kompromisni predlog F. Glasujemo. Konec glasovanja prejeto. Predlogi sprememb 110, 111 in 112. Glasujemo o 110, 111 in 112. Konec glasovanja sprejeta. Kompromisni predlog G je brezpredmeten. Predlog 721. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Vrniti se moramo v predlogu spremembe 120. Glasujemo. 120, poiščite predlog spremembe 120 in glasujemo. Spregledali smo ga. Konec glasovanja. Prejeto. Potem pa 123, 124, 125 in 126. 1, 2, 3. Sto triindvajset. Glasujemo. Glasujemo. Sprejeto kompromis H je s tem brezpredmeten. Kompromisni predlog I. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 137, glasujemo. Kanc glasovanja sprejeta. Kompromisni predlog L. Glasujemo. Kanc glasovanja sprejeta. 140. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 141 in 122 sta identična. Glasujemo. konec glasovanja. Sprejeta. 144. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromisni predlog je. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto petinštirideset, glasujemo. Konec glasovanja. Ne, še zmeraj glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto.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 Konec zaključovanja. Zavrnjeno. Amendment 155 and 155, glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. 156. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 157. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Sto. 58 je brezpredmeten, 159 glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 100. 60, prvi del. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto in drugi del. Glasujemo. Konec glasovanja sprejeto. Predlog spremembe 161. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjena. In sedaj glasujemo še o osnutku poročila. Poimensko glasovanje. ste vsi glasovali. Tisti, ki ste želeli glasovati, ste najbrž glasovali. Konec glasovanja. Ste glasovali? Bomo ponovili. Once again on the Še enkrat poimensko glasovanje o osnutku poročila. Sedaj ste vsi glasovali, konec glasovanja. Sprejeto. Okay. Um. Dobro. Yes. Of course. Okay. We take a technical uh break. Vzeli si bomo kratek odmor.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 Okay, friends, thank you for uh, the voting session. Hvala lepa za uh, ta glasovalni del seje. Sedaj pa lahko rečem, da smo zelo veseli, da je z nami gospod Dobrovskis, podpredsednik Evropske komisije, ki ga vsi uh, dobro poznamo, in pa uh, komisarka Tyson je tudi z nami in sedaj bomo imeli izmenjavo mnen v okviru strukturiranega dialoga. S gospodom Dobrovskisom in z gospod Tyson. In kot vedno moramo biti zelo učinkoviti v svojih prispevkih in pri zastavljanju vprašanj. Ampak začeli bomo z kratkim uvodom gospoda Dobrovskisa. Beseda je vaša. Uh, thank you, uh, Madam Chair. Najlepša hvala. Gospa predsednica, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, najprej naj povem, da sem zelo vesel, da sem danes tukaj v okviru tega strukturiranega uh, dialoga in da bom z veseljem z vami izmenjal uh, mnenja o delovnem programu komisije in izvajanju tega programa. Eh, sedem mesecev je, odkar je nova komisija pričela z svojim delom. In eh, na zaslišanju lani oktobra sem eh, dejal, da je moja vloga kot vloga podpredsednika za socialni dialog poskus, da izenačimo pomen gospodarstva in pa socialnega dialoga. To je tudi rezultat prizadevanj Evropskega parlamenta in eh, seveda računam na vašo podporo v, eh, pri izvajanju ekonomsko-socialne agende. No, najprej naj začnem z eh, evropskim semestrom. Tukaj bi se rad osredotočil na priporočila specifično za posamezne države, potem pa se bom osredotočil na delovni program komisije. Eh, podal bom podrobnejši oris eh, trenutnih pobud. Evropska komisija želi izboljšati gospodarsko upravljanje in eh, koordinacijo gospodarskih politik in sicer s pomočjo evropskega semestra povečati eh, želimo prevzem odgovornosti in okrepiti dialog z eh, državami članicami in z socialnimi partnerji. Večja je tudi vključenost Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov v Evropski semester. Ta vključenost je še kako pomembna, če želimo okrepiti prevzem odgovornosti. Leto 2014 je pomenilo eh, nov eh, začetek in vključevanje evropskega semestra v vse eh, politike eh, je pri tem zelo pomemben eh, korak. Tukaj gre za integriran pristop, pristop, ki temeli na ulaganjih, strukturnih reformah in pa davčni odgovornosti. Sprejeli smo nove smernice za zaposlovanje in tudi vi boste podali svoje mnenje o tem. E, to e, je e, bilo že omenjeno v priporočilih za posamezne države, ki smo jih objavili lani novembra. Na ta način želimo poskrbeti za bolj trajnostno oživitev gospodarstva. Sporočilo je izjemno jasno, nadaljni napredek je potreben na številnih področjih, na področju storitev, eh, davčne politike in pa podjetniškega okolja. Države članice morajo sprejeti ukrepe za ukrepitev, za ukrepitev gospodarske rasti in za ustvarjanje novih delovnih mest. Seveda pa se posamezne države srečujejo z različnimi izzivi in to je razvidno tudi eh, iz priporočil Evropske komisije. Večina priporočil se osredotoča na strukturne reforme ki so ključnega pomena predvsem za tiste, ki so zaostali v času eh, krize. Potrebno je zagotoviti več možnosti eh, zaposlovanja potrebujemo ciljne ukrepe za boj eh, proti brezposelnosti in za pomoč najbolj ranljivim članom družbe. Poleg eh, tega eh, pa menimo, da bi lahko tudi delovni program Evropske komisije prinesel konkretne prednosti evropskim državljanom. Ne bom govoril o podrobnostih v tem trenutku, kajti imeli bomo sejo na temo priporočil, eh, specifičnih priporočil za posamezne države in sicer 23. junija. Evropska komisija se želi soočiti z temeljnimi gospodarskimi in socialnimi vprašanji, pri tem želi ponovno pridobiti zaupanje državljanov. Eh, ta eh, nov začetek odseva nov delovni program Evropske komisije. Vse evropske inštitucije morajo sodelovati, in poskrbeti eh, za dosego skupnih rezultatov. Vzpodbujati je potrebno pravičnost eh, v družbi in zagotoviti enake možnosti. Poleg tega je potrebno podpreti mlade in poskrbeti za ponovno zaposlitev tistih, ki so ostali brezposelni. Hkrati pa je potrebno sostaviti tudi socialno kohezijo. Zelo zadovoljen sem z predlogom komisije z dne 4. februarja. Eh, pobuda o zaposlovanju mladih je bila sprejeta v Evropskem parlamentu. Predstavili bomo tudi svežen o mobilnosti na delovnem trgu kasneje letos. Eh, o tem eh, bo podrobno spregovorila komisarka Tyson. Ampak naj osvetlim še dve pomembni področji delovnega programa komisije. Ti dve področji sta tesno povezani tudi z vašim delom. Gospodarska in monetarna unija eh, je bila okrepljena po gospodarski in finančni krizi, kljub temu eh, pa eh, struktura še ni dovolj stabilna in na ta način Evropska unija še ne uresničuje svojega potencijala, ki ga ima na področju zagotavljanja rasti. Evropska komisija želi predlagati naslednje korake za boljše gospodarsko upravljanje v evroobmočju. Poročilo Evropskemu svetu na to temo bo predstavljeno že v začetku eh, prihodnega meseca. To ostaja prioriteta eh, v gospodarski in monetarni uniji. Evropska komisija je objavila pregled eh, šestorčka in pa uh, dvojčka in temu uh, je sledilo tudi pet uh, poročil uh, predsedstev. Evropska komisija se uh, bo kasneje odločila o nadaljnih korakih. Evropska komisija je predstavila tudi agendo o uh, boljši zakonodaji. Tukaj gre za obsežen pristop, ki bi moral okrepiti preglednost pri sprejemanju odločitev na evropski ravni. Vse skupaj temelji na posvetovanju in se osredotoča na boljše ozaveščanje. Sedaj pa k eh, socialnemu dialogu socialni eh, dialog eh, je ključnega pomena in ukrepitev tega dialoga je ena izmed prioritet Evropske komisije. Kot veste, je 5. marca potekal pomemben dogodek na to temo eh, in zelo veseli smo bili eh, udeležbe predsednika Šulca, ki eh, je otvoril dialog z socialnimi partnerji. Eh, Naj vam dam primer v evropskem semestru in to je prvi znak bolj eh, socialne eh, usmerjenosti. Smo ukrepili vlogo socialnih partnerjev tako na nacionalni, kakor na evropski ravni. To sem povdaril kot pomembno temo tudi eh, tekom zaslišanja, ko sem govoril o prioritetah Evropske komisije. Zagotovili smo tudi več časa za posvetovanja z vladami, parlamenti in socialnimi partnerji v državah članicah pred izdajo priporočil eh, specifičnih eh, za posamezne države. Z temi posveti bomo nadaljevali tudi sedaj in razpravljali bomo o izvajanju eh, teh priporočil in o izvajanju gospodarske politike. Sam sem obiskal celo vrsto držav v okviru obiskov na temo Evropskega semestra. Kot sem rekel, sem se sestal z predstavniki vlade, z eh, poslanci v nacionalnih parlamentih in eh, z socialnimi partnerji. Eh, kasneje danes bom odpotoval na Hrvaško, kjer se bom z vlado, z eh, parlamentom in socialnimi partnerji eh, pogovarjal o ekonomskem semestru in o specifičnih priporočilih za Hrvaško. Kar zadeva smernice za zaposlovanje, eh, države članice pozivamo, da socialne partnerje vključijo v pripravo reform na tem področju. Pripravili bomo tudi pobude eh, v okviru našega svežna za zaposljivost in mobilnost. Evropska komisija je v delovnem programu eh, dala posebno pozornost eh, načrtu ulagan socialnim partnerjem, migracijski politiki in tako naprej. Po letu 2015 razmišljamo, uh, dolgoročnejši in bolj strateški viziji. 9. junija bo potekala razprava o uh, socialni politiki, komisarka Tyson pa bo več e, povedala o naši politiki zaposlovanja v prihodnjih mesecih. Jaz se vam zahvaljujem za vašo pozornost in se že veselim v vaših vprašanj in prispevkov. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Dobrovski. Sedaj pa dobi besedo gospod Tyson. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani člani parlamenta. Naj eh, dopolnim uvodne misli kolega komisarja in to je povezano tudi z političnimi smernicami predsednika Žona Kloda Junkerja, ki, kjer imamo eh, štiri prioritete, dostop do delovnih mest, eh, razvoj eh, veščin in usposabljanja, socialno zaščito in pa ustvarjanje delovnih mest. Torej naj povem, kar, kaj smo že naredili oziroma čem smo že začeli. Torej, prvič je šlo za pobudo o zaposlovanju mladih, torej nekaj je, da želimo ustvariti delovna mesta, drugo pa je, da omogočimo mladim dostop do teh delovnih mest. Vaš odbor je bil vključen v pripravljalna dela eh, pobude za mlade, zlasti predhodnega financiranja in tu se zahvaljujem poročevalcu za zelo dobro sodelovanje in eh, hvala tudi vsem, ki ste eh, sodelovali pri um, pripravi uredbe ISF, eh, ki je stopila v veljavo 31. maja oziroma bo stopila v veljavo in na ta način bodo lahko ti projekti začeli delovati. Torej, 930 milijonov evrov je sedaj na voljo državam in pa regijam, ki bodo na ta način lahko s temi sredstvi pomagale 600 tisoč mladim v svojih državah oziroma regijah. Torej, sama sem dala navodila svojim službam, da državam članicam pomagajo pri izvajanju in seveda bom poročilo, poročala tudi o napredku eh, tega izvajanja pobude v parlamentu in to bo mogoče takoj po pripravi prvega evalvacijskega poročila, torej začetku 2016. Druga točka, ki je pomembna, pa je dolgotrajna brezposelnost. Vemo, da je to težava, ki, s katero se moramo soočiti. 24 milijonov ljudi imamo v tem položaju in skoraj 30 milijonov odstotkov teh oseb je brez dela že več kot dve leti. Sedaj sem pripravila eh, priporočila za vključevanje eh, teh dolgotrajno brezposelnist v družbo. In namen tega priporočila je, da pripravimo zelo specifične ukrepe, pristop je vključujoč, torej želimo individualno oceno vsakega brezposelnega, Eh, in sicer eh, na način, da se poveže vse koristi, socialno varstvo in tako dalje pri povezovanju v trg dela. To bo omogočilo eh, tudi okrepljeno sodelovanje vseh služb, tako da bo dolgotrajno brezposelna oseba lahko na preprost način imela dostop do njihovih storitev na to mobilnost delovne sile. Vemo, da je to ključnega pomena za boj proti brezposelnosti. Istočasno pa vemo tudi, da to povzroča tveganje zlorabe in tudi to je treba upoštevati. In iz teh razlogov delam na svežnu mobilnosti delovne sile in sicer po eni strani želimo omogočiti prost pretok delovne sile, po drugi strani pa moramo tudi pomagati državam članicam pri preprečevanju in boju proti eh, zlorabam in goljufijam na tem področju. Ta svežen bo vključeval predlog za eventualno revizijo eh, koordinacijske uredbe na področju socialne varnosti. Moje službe trenutno eh, preučujejo možne učinke teh sprememb. Na to pa imamo za konec tega leta predviden tudi svežen z eh, ciljnim eh, pregledom eh, zadevnih direktiv in sicer z namenom, da se identificira vse možne vrzeli, ki bi omogočile zlorabo. Na to tretja točka se nanaša na kvalifikacije iskalcev delovne torej dela. Vemo, da je konkurenčnost vključnega pomena. E, kriza je uničila na milijone delovnih e, mest e, in sedaj potrebujemo druge rešitve. Zato potrebujemo strateški pristop tudi k veščinam na ravni Evropske unije. Imamo kar nekaj dejavnosti in pobud za izboljšanje veščin naše delovne sile. In sicer imamo torej eh, inicijative na področju vajeništva in pripravništva. Prav tako moramo tudi okrepiti usposabljanje, poklicno usposabljanje eh, za določene delovne mesta. To bo tudi predmet razprave neformalnega sveta v Rigi 22. junija, torej o konkretnih rezultatih eh, in Organizirali bomo tudi konferenco na visoki ravni na temo pripravništva in vajništva. In na nazadnje, večkrat ste mi že postavili vprašanje glede tega, kaj lahko oziroma kaj bomo naredili glede uh, handikapiranih oseb. Torej, to je vprašanje, ki je za nas zelo pomembno, na to se osredotočamo. Veste, da imamo 80 milijonov oseb, ki so handikapirane v Evropski uniji in glede na to, da se prebivalstvo stara, se tudi to število invalidov veča. Torej, pomembno je, da se gospodarstvo eh, in storitve odpre za vse, da je dostop vsem mogoč in zato komisija sedaj eh, pripravlja ustrezne zakonodajne predloge za eh, dostop eh, invalidov do proizvodov in storitev na nacionalni ravni. In to bo imelo rezultate na dveh ravnih. Po eni strani bo podjetjem omogočilo dostop, tudi čezmejni dostop do uh, delovne sile. In kar je za nas še pomembnejše, pa je to, da bomo lahko imeli boljše, bolj kakovostne storitve in pa proizvode tudi na nacionalni ravni. In to bo omogočilo boljše življenje, boljšo kakovost življenja za invalidne osebe. Torej, za leto 2016 eh, smo prav tako predvideli celo vrsto dejavnosti, torej po eh, refitu in pa o ceni naših eh, direktiv glede obveščevanja in posvetovanja z delovno silo, glede um, direktive o varnosti pri delu in glede vseh teh zakonodajnih aktov bomo podali predloge prihodne leto. Torej namen je, da se poenostavi zakonodajni okvir na ta način, da se zagotovi enako raven zaščite in pravic, istočasno pa se omogoča eh, njihovo izvajanje. In eh, predsedojoča, ne nazadnje še nekaj bezet, besed o eh, pregledu strategije 2020, to je še vedno predvideno in to bomo predstavili konec leta zaenkrat eh, razmišljamo v tej smeri, torej eh, imeli bomo javno posvetovanje in eh, namen je, da cilji ostanejo nespremenjeni. Torej tako v smislu operativnih ciljev za naše delo in organizacijo tega dela in pa tudi v tem smislu, da podajajo jasno politično sporočilo za naše prednostne naloge. To pomeni, da bomo morda morali prilagoditi instrumente za uresničevanje teh ciljev. Gospe in gospodje, gospa predsedojoča, spoštovani kolegi, glede na to, da je to dialog, se veselim eh, tudi vaših eh, prispevkov in pa razpravi z vami. Hvala lepa. Um... Hvala. Sedaj pa dajem besedo za vprašanja, torej najprej koordinatorjem. In eh, predlagam, da kar takoj naša gosta odgovorite. Gospod Kaza, koordinator za skupino ELS. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala eh, gospod podpredsednik in gospa komisarka Tyson. Prvo vprašanje za gospoda komisarja Dombrovskija. E, semest, proces 2015 e, evropskega semestra in pa evropski cikl za nadzor e, političnih ukrepov, torej to je povezano s cikli prejšnjih let. Sedaj pa to vključuje več socialnih vidikov in zagotavlja tudi to, da se vključi aspekt vključujoče rasti. Ampak mislim, da lahko tu naredimo še več. Naprimer, ste, govorili ste o um, specifičnih priporočilih eh, za države v odnosu do socialnih vidikov in finančnih vidikov in sprašujem se, uh, Če gospod eh, komisar dela v smeri bolj uravnoteženih eh, predlogov oziroma če namerava dati večjo težo eh, socialnim kazalcem. Kar pa se tiče komisarke Tyson, me zelo zanima, kaj predlaga glede dolgotrajno brezposelnih oseb, torej prej ste omenili vaša lastna priporočila in veselilo bi me, če bi lahko eh, kaj več povedali o tem. Hvala. Dobro. Hvala lepa, gospod Kasa. Kar se tiče evropskega semestra in pa uloge indikatorjev eh, za. Uh, socialno varnost eh, in eh, zaposlovanje. Torej, eh, tako jaz, kot gospa komisarka Tyson, so že od samega začetka pravila, da je za nas zelo pomembno, da damo tem indikatorjem večjo ulogo pri odločanju o gospodarski politiki in o specifičnih priporočilih po državah. To je že v veliki meri vključeno v ta priporočila za države in to bo vključeno tudi v naslednji cikl evropskega semestra. Pomembno je omeniti tudi to, da smo se letos odločili, da bomo imeli eh, manj, ampak bolj osredotočena priporočila za države in da se bomo zrasti osredotočili na eh, socialne in pa gospodarske izzive za države članice. Hvala. Hvala lepa za vprašanje. Torej, glede socialnih eh, kazalnikov delamo skupaj tudi s komisarjem eh, gospodom Moskovičem eh, glede indikatorjev zaposlovanja, torej pri postopku makrouravnoteženja. Torej, glede dolgotrajne brezposelnost, tu pripravljamo priporočila in kar bi želeli storiti je podobno kot pri jamstvu za mlade bi eh, razmišljali o tem, kako lahko eh, predvidimo boljše storitve za dolgotrajno brezposelne osebe, kajti ne gre samo za to, da morajo najti eh, delo, seveda morajo biti delovna mesta na voljo, ampak za te uh, dolgotrajno brezposelne osebe in tretjina med njimi je brez dela že več kot dve leti, imajo celo vrsto drugih težav, težav z zdravjem, s prevozom, v gospodinstvih in tako dalje. Torej, treba je predvideti storitve, ki bodo integrirane za to, da lahko dolgotrajno brezposelnim osebam ponudimo ta integriran svežen, eh, kjer bodo našli podporo ki jo potrebujejo, če se želijo vrniti na trg dela. Torej, to so priporočila, ki jih bomo pripravili. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo gospe Juti Steinbrock, koordinatorici SND. Dve vprašanje. Gospod Dombrovski in vi ste napovedali, da se nameravate zauzeti za okrepitev socialnega dialoga. Ampak, če si sedaj ogledamo točke v medinstitucionalnem sporozumu in v refitu, eh, nisem jaz edina, ki menim, da gre pravzaprav za ošibitev eh, socialnega dialoga. Zanima me, kako nameravate okrepiti socialni dialog med delodajalci in delojamavci in kako želite okrepiti eh, zastopanost delojemavcev v podjetjih. Govorili ste tudi o mobilnosti in eh, o direktivi o napotitvi delavcev, s katero naj bi se borili proti eh, nezakonitemu delovanju. Eh, želili ste tudi okrepiti nadzor v državah članicah. Države članice so skušale zadušiti nezakonita dejanja na tem področju z jasno zakonodajo. Sedaj pa je Evropska komisija sprožila postopke eh, zaradi kršitev zopr eh, te države. Torej potrebujemo večjo jasnost na tem področju. Kaj nameravate v prihodnosti? Gospod Dombrovski. Ja, hvala. Torej, glede okrepitve socialnega dialoga. Bi omenil samo nekaj praktičnih eh, pobud, ki smo jih že izvedli in sicer eh, govoril sem o krepitvi vloge socialnih partnerjev v evropskem semestru in to smo že naredili letos. Predvideli smo tudi več časa za to, izvedli smo posvetovanja v državah članicah, socialnimi eh, partnerji, torej pred pripravo teh specifičnih poročil po državah. In, uh, šlo je tudi za vključevanje socialnih partnerjev eh, pri pripravi prednostnih nalog za poročilo o rasti. Prav tako pa smo eh, od držav tudi pridobili informacije o tem, kako same vključujejo socialne partnerje v okviru evropskega semestra. Glede refita pa bom odgovoril zelo na hitro. Torej, glede teh eh, pobud za boljšo zakonodajo, torej imeli smo eh, srečanje s socialnimi partnerji in razpravljali smo o njihovi udeležbi pri tem eh, postopku in naprimer njihov prispevek glede ocene učinka, glede javnih posvetovanj pri. Um, na temo vključevanja in specifične vloge socialnih partnerjev. Kar pa se tiče dvostranskega dialoga in kako to okrepiti, torej tu gre za dialog med delojemalci in delodajalci, to lahko eh, omogočimo, ne moremo pa tega nadomestiti. Torej, eh, mi eh, smo zlasti udeleženi pri eh, trostranskih eh, dialogih oziroma pri trialogih. Gospod Tyson. Voorzitter, eh, als u me toestaat, zal ik het Nederlands antwoord Najlepša hvala. Če dovolite, bom odgovorila v nizozemščini. Gospa Steinruck, vprašali ste, kakšne so naše dejavnosti na področju direktive o napotenih delavcih, zato da bi se borili proti socialnemu dumpingu in pri tem tudi pomagali državam članicam. Eh, Obenem se moramo mi zauzemati tudi za zagotavljanje mobilnosti, saj mora notranji trg delovati tudi za delavce in eh, glede na potitev se želimo boriti proti zlorabam, kar je normalno. Pravite, da države članice sprejemajo ukrepe v zvezi s tem in da jim mi pošiljamo opomine. To smo naredili za Nemčijo na področju prometa, kjer je Nemčija um, na to uvedla najnižjo plačo, kar pozdravljamo, saj uh, je to gotovo dobro, vendar pa je treba tudi upoštevati potem sprijeta pravila. E, zagotovljena najnižja plača na področju prometa, to je možno, to je možno tudi za čezmejne storitve, možno je recimo na področju kabotaže, ne pa, kadar govorimo o tranzitu, ko gre za mednarodni promet, Eh, moramo to vrstne pobude upoštevati v skladu z načelom eh, sorazmernosti. In zato smo Nemčijo opomnili v zvezi z njenimi predpisi. Države članice lahko sprejemajo lastne predpise na področju socialne zakonodaje in v zvezi s tem jim ne pošiljamo opominov. Paziti pa moramo, da ti ukrepi ne bodo imeli negativnih posledic na notranjem trgu in na mobilnost delavcev. Hvala. Dobro, gotovo boste prejeli še druga vprašanja na to temo. Gospa Turner Alde, je tu? Gospa McIntyre, izvolite. Hvala, gospa predsedujoča. Hvala obema, torej tako komisarki Tyson kot eh, komisarju podpredsedniku Dombrovskiju, da ste se nam pridružili. To zelo cenim. Rada bi se vrnila na to, kar sta oba povedala v zvezi z boljšo zakonodajo. Torej, zame to pomeni, to ni nekaj eh, abstraktnega, ideološkega, temveč eh, gre res za to, da eh, omogočimo rast, ki na to omogoča delovna mesta. Torej, to je namen našega dela. Torej, omenili ste odprtost, posvetovanje, preglednost, eh, gospod Dombrovski, ampak mislim, da se moramo bolj osredotočiti na oceno učinka, torej predhodno, naknadno in tako dalje. S zlasti se treba osredotočiti na to, kaj smo dosegli. In želela bi slišati od obeh eh, konkretne zamisli o tem, kako bosta sledila ideji podpredsednika Timmermansa glede boljše zakonodaje. In tudi, kako boste to storili na stroškovno učinkovit način. Torej, eh, zelo eh, sem Eh, prijetno presenečena, da vsi govorite um, z istim glasom, torej gospa Georgijeva je govorila o tem uh, pri um, pobudi za zaposlovanje mladih. Vemo, da nimamo neomejenih sredstev v Evropski uniji, torej zato moramo zagotoviti, da denar, ki ga porabimo, prinaša tudi rezultate, ki jih želimo in zato potrebujemo boljšo zakonodajo. In podpredsednik Timmermans je danes to povedal v eh, skupini Inter SME. Torej, treba si je pogledati, Eh, kakšna so obstoječa pravila, ni odgovor na vsako vprašanje več zakonodaje. Treba si je pogledati, kako rešujemo težave in obema postavljam to vprašanje, torej kaj eh, delata na področju ne, torej, eh, tistih možnosti, ki ne vključujejo zakonodaje. Torej, kar se tiče boljše zakonodaje, je temeljna zamisel ta, da Ko ocenjujemo potrebo po novi zakonodaji, torej preden je sveta odločitev, pripravimo oceno učinka, torej resnično analiziramo, kakšne bodo posledice takšne zakonodaje in organiziramo tudi javno posvetovanje, torej eh, pri katerem so udeleženi eh, deležniki in na to dobimo pri povratne informacije glede predlaganega zakonodajnega predloga. in eh, po našem razumevanju bo to na koncu omogočilo, da bomo prišli do bolje obveščenega in boljšega postopka odločanja. Eh, pogosto imamo nepravilne predstave o boljši zakonodaji. Naš namen je resnično, da se zrotočimo na ključne prednostne naloge prvič in drugič, eh, da pripravimo ceno učinka, zato da ko pride do pred, zakonodajnega predloga, da je ta uh, temelji na dobre obveščenosti in da je uravnotežen. Gospa Tyson. Ja, dankjewel. Eh, wat eh, betreft wet regulering. Hvala lepa. Kar zadeva boljšo pripravo zakonodaje, to ne pomeni vedno več zakonodaje in to komisija trdi že od vsega začetka. Uh, Zelo previdni smo pri pripravi novih predlogov, zelo eh, pozorno vse preverimo in se tudi usredotočimo na bistvene vidike, na tisto, kar je res potrebno v Evropi. In takšen pristop imamo vsi komisarji. V tem smislu ni eh, med nami komisarjev, ki bi delovali drugače. Kar pa zadeva nezakonodajne vidike, ki bi jih lahko zasledovali na politični ravni, še zlasti na mojem področju, um, imam v mislih predvsem ustvarjanje partnerstev, naprimer na podjetniškem področju, uh, Eh, kjer naj ne bi bilo potrebnih toliko dokumentov in administracije. To lahko dosežemo, če bomo sodelovali, če se bomo vsi lotili dela. Na področju zaposlovanja vemo, da je problem v tem, da bi mladi izkazali prave kompetence in znanja za dostop na trg dela. In zato je treba uvesti to novo pomembno eh, metodo učenja na delovnem mestu, eh, pripravništvo in eh, to želimo dodatno spodbujati. Tako da ne nameravamo pripravljati novih dokumentov, temveč želimo na kraju samem delovati bolj dinamično ter na ta način doseči napredek znotraj sektorja. Torej, ne potrebujemo novih predpisov, temveč potrebujemo motivacijo, prepričanje ter eh, medsebojno krepitev dobrih namenov in pobud ter ustvarjanje partnerstev. Gospa McIntyre, tega pa vsi ne cenijo. Nekateri menijo, da smo politično aktivni samo, če pripravljamo zakonske predloge. Mi pa si želimo izboljšav na kraju samem. Po mojem mnenju, voljivci od nas to pričakujejo. No represent... Najlepša hvala. Nihče ne zastopa skupine Alde. Potem Prehajamo k Ines Žubar iz skupine GUE NGL. Obrigada. Eh, hvala lepa. Imela bi tri hitra vprašanja. Prvo zadeva direktivo o prodniškem dopustu. Vem, da si to pristojnost delite z drugimi kolegi. Eh, Vendar pa bi želela vprašati, kakšna je zdaj situacija v zvezi s pregledom te direktive in ali bo pripravljen nov predlog za pregled direktive in v tem primeru ali veste, odkot boste izhajali, torej kakšno bo izhodišče. Še zlasti, kar zadeva raven zaščite žensk. Drugič, vprašanju v zvezi z jamstvom za mlade. Zanima me, ali je res pozitiven odziv na ta program in ali lahko pričakujemo, da se bodo sredstva za ta program še povišala. In tretje vprašanje pa je povezano z enim problemom, ki zadeva poklice in eh, še zlasti delovna mesta, ki se ukinjajo in ki se nadomeščajo z novimi oblikami strokovnih zaposlitev. To je zelo pomembno, še zlasti za mlade, ki vstopajo na trg dela in ki opravljajo te staže, ta pripravništva, zato da bodo lahko v bodoče se vključili v trg dela. Zato me zanima, kaj nameravate storiti, zato da. se to vrstna usposabljanja ne bodo izvajala na način, da bo to eh, škodilo ciljem za eh, usmerjanje mladih na trg dela. Uh. Gospod Dombrovskis. Ja. Hvala lepa za vprašanje. Najprej k prvemu vprašanju. Zelo kratek bom zelo intenzivno smo si prizadevali, predvsem v zadnjem mesecu, da bi dosegli sporazum glede porodniškega dopusta. Nažalost, sporazum eh, z Evropskim svetom še zmeraj ni bil dosežen. Torej, nadaljevali bomo z delom v tej smeri, zagotovo želimo izboljšati razmerje med. Eh, delom in pa družinskim življenjem in če ne bomo dosegli sporazuma, bomo omaknili ta predlog in predstavili nov predlog, ki bo imel boljše možnosti za uspeh in ki bo dejansko eh, potegne, eh, pomenil izboljšanje situacije. Eh, potem drugo vprašanje. Eh, zagotovila eh, in eh, pa prenose sredstev naprej oziroma front loading. Že večkrat smo razpravljali o tem in pripravljeni smo seveda tudi podaljšati to pobudo z zagotavljanjem nove finančne podpore, ampak v tem trenutku se osredotočamo na popolno izvedbo.

v parlamentu, da tudi Evropski socialni sklad ima na voljo sredstva za to vrstne pobude. Iz podatkov računskega sodišča kaže, da bi lahko bilo v sedmih letih um, dodeljenih 9,5 milijard sredstev za programe za nove možnosti za mlade. Torej, ko bo ta pobuda zaključena, Torej, to ne pomeni, da se bo podpora takoj ukinila. Ne, predvidene so tudi možnosti na dolgi rok. In po zaključku, po letu 2015, bomo tudi razmišljali o možnosti za uporabo sredstev za specifične cilje. Potem pa kar zadeva razne staže in mm, pripravništva, veste, da je to zelo občutljiva točka. Vemo, da mladi, kadar dobijo delo, pogosto to pomeni prekerno obliko dela, ali je to staž oziroma mm, pripravništvo oziroma neka začasna oblika zaposlitve. To je sicer v redu, če vemo, da obstaja tudi perspektiva za neko boljšo delovno pogodbo. Tudi komisija ustraja pri pripravi specifičnih priporočil za države članice in lahko boste videli, da so določene države članice tudi pripravile pripombe v zvezi s segmentacijo trga dela. Vsekakor so velike razlike med državljani, ki imajo dobro zaščiten status, obstaja pa tudi drugi del državljanov, ki nimajo možnosti, da bi se vključili v ta sektor in katerih delo je omejeno zgolj na začasne oblike delovnih pogodb v komisiji pravimo, da je to v redu, če je to neka začasna rešitev, vendar pa se to ne sme dolgoročno vleči. In zato ustrajamo pri pripravi specifičnih priporočil za države članice, s katerimi želimo doseči, da bi se uvedle izboljšave eh, in primerni ukrepi. Tudi, ko govorimo o stažih, naprimer, in pripravništih, bi moralo to biti kakovostno delo. Um, treba jim je zagotoviti neko socialno kritje, ampak tudi možnost, da bodo v tem obdobju usposabljanja skozi delo um, lahko tudi pridobili nove kompetence in izboljšali svoje možnosti za vključitev v trg dela. Lambert, eh, Sedaj pa Jean Lambert. Najlepša hvala. Rada bi zastavila vprašanje, ki se tudi nanaša na strategijo strateško usmeritev. Še prav posebej gre tukaj za zelena delovna mesta, za nizko oglično gospodarstvo, strategijo 2020 eh, in za podnebne pogovore. Kasneje letos Evropska unija se je zauzela za pravičen prehod, za kakovostna delovna mesta in tako naprej. Zanima me, kako ste vi neposredno povezani z tem, kar se bo eh, dogajalo v Parizu in eh, kako koncept zaposlovanja vključujete v to eh, strategijo dolgoročno. Zanimajo me tudi veščine oziroma kvalifikacije na splošno in specifično za posamezne eh, države? Ali obstaja regionalno načrtovanje tudi na tem področju? Potem pa socialni partnerji, eh, močno vključenost socialnih partnerjev je privedla do zelo pomembnih sprememb, eh, do povečanja učinkovitosti, do znižanja izpustov CO2-ja in zanima me, kako kako je to vključeno v agendo o socialnem dialogu. Gospod Dombrovski, najprej naj povem, da je komisija leta 2013 podala sporočilo, v katerem eh, poudarja zelena delovna mesta in ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti za to, da bi okrepili eh, potencial, eh, ki ga eh, ponuja zelena agenda. Tukaj gre za ustvarjanje novih delovnih mest in to je širši del svežnja za zaposlovanje. Kar zadeva priporočila specifično za posamezne države, želimo sprejeti manj eh, priporočil, eh, ki pa bodo bolj ciljno usmeljena in ki se bodo osredotočala tudi na gospodarske ukrepe. Tako eh, da bomo letos izključili področje energetike, namreč ne želimo podvajati vprašanj, ki so obravnavana že na drugih področjih to vprašanje energetike recimo se bo obravnavalo v okviru energetske unije. Eh, seveda, eh, pa če govorimo o ciljih eh, za leto 2020, seveda še zmeraj sledimo naši agendi, našim načrtom in sledil bo tudi pregled strategije Agenda 2020. Napredek je bil boljši kot pri dosegi drugih ciljev, recimo govorimo o zaposlovanju ali pa zmanjšanju revščine. Gospa Tyson. Eh, ja, eh, mevrov Lambert. Eh, ja, hvala. Gospa Lambert, kakovost delovnih mest se spreminja in pogoji za dostop do dela se bodo ravno tako spremenili. Mar se katera delovna mesta so bila ukinjena zaradi krize, številna delovna mesta bodo drugačna. To je povezano tudi s spremembami v gospodarstvu. Te pa bodo prinesle tudi nova delovna mesta. In kot ste rekli sami, so kompetence eden najpomembnejših vidikov na katerem je treba delati, če želimo zagotoviti ta preobrat v gospodarstvu in to, da bodo nova delovna mesta, ki se bodo ustvarila, eh, res kakovostna. To bo vključeno v agendo za kompetence. Eh, to je področje, ki ga moramo spodbujati in zavedamo se, da je treba v to usmeriti posebno pozornost. Kar pa zadeva kompetence, ne moremo konkretno in natančno zdaj povedati, kaj bomo na evropski ravni v tej smeri naredili. To je veliko odvisno tudi od delovanja na regionalni ravni in eh, v gospodarstvu. Uh, Tudi zato, ker bomo morali šele razumeti, katere vse kompetence so potrebne, zato da bomo lahko na tej podlagi spremenili procese usposabljanja in izobraževanja. Najlepša hvala, Laura Agile, koordinatorka za skupino e FDD. Hvala lepa, gospod komisar in gospa komisarka. Nekaj vprašanj imam najprej za komisarja Dombrovskisa. Najprej, ali lahko nekoliko pokomentirate ekonomska predvidevanja eh, te pomladi in še zlasti glede eh, podatkov o zaposlovanju v državah eh, evrskega območja in v državah, ki niso del tega območja. Kakšen komentar v zvezi s tem bi želela? Danes dopovdne eh, je mm, gospod Timmermans govoril o boljšem, pri, boljši pripravi zakonodaje, o novem kisiku za zaposlovanje in za gospodarsko oživitev in še veliko drugega je povedal. Eh, zato bi želela, eh, če lahko poveste v treh besedah nekaj, kaj ta refit dejansko pomeni in kaj konkretno nameravate tu storiti. Na to pa v zvezi s socialnim dialogom. Cipras pravi, da je dosežen dogovor o načrtu pomoči za Grčijo, potem pa se to takoj prekliče. Mi smo državljani in zato se sprašujemo, komu naj verjamemo, kje je resnica. Pa še vprašanje za komisarko Tyson um, in mislim, da kar pogosto to berete, kaj pišemo, saj so vaši komentarji zelo sklijeni z našimi. Najprej jamstvo za mlade. Rečeno je že bilo, da je bila Italija primer neuspeha na polni črti in to je gotovo sprožilo nekaj nezadovoljstva, ampak žal je to eh, res. Tega ne pravi mesto, pravi tudi računsko sodišče. Danes do povdne se bomo tudi srečali s predstavniki računskega sodišča ki nas je obtožilo, da smo eni najslabših uh, uporabnikov eh, razpoložljivih inštrumentov. Nismo ustvarili delovnih mest, nismo ustvarili učinkovitih inštrumentov in uh, v italijanskih medijih nas spet, so nas spet okrcali, češ, da so italijanski mladi brezposelni in da celo tisti, ki so dobro usposobljeni in izobraženi, nimajo možnosti za uh, delo. To pravi okse, ne um, naša stranka. Tako da. Eh, kar zadeva nadzor, se ta mehanizem pogosto nekje zablokira in tudi komisar Dombrovski si je rekel, da boste države članice pozvali glede tega, kako naj vzpostavijo stike z socialnimi partnerji in zato vam pravim, pazite, katerim državam nameravate nameniti vaša priporočila, saj če si pogledate primer ustvarjanja šolske reforme v Italiji skozi eh, socialni dialog, je bilo rečeno jabolko, zgodila pa se je hruška, tako da eh, ta socialni dialog ni pripeljal do ničesar. In če boste to spodbujali, naj se res beseda udeležence v socialnem dialogu upošteva, sicer bodo še naprej imeli občutek, da se jih zafrkava. Uh, quite a, uh, few, uh, Mm, dobro, kar nekaj vprašanj nam je bilo zastavljeno, na katera naj bi se da odgovarjal v eni minuti. Najprej k gospodarskim napovedim. V spomladi je Evropska komisija napovedala 1,8 8 odstotno uh, rast za EU25 eh, in 1,5 odstotno rast za evroobmočje. Eh, ugotovili smo tudi, da brezposelnost uh, upada tako v EU28, kakor tudi uh, znotraj evroobmočja. Torej, trenutno je znaša brezposelnost v. Uh, evroobmočju 11,5 eh, eh, eh, in v EU 28,9,8. Torej, trend je v upadu. Seveda obstajajo razlike med posameznimi državami članicami, kajti države članice imajo precej različno raven brezposelnosti. Eh, ampak eh, brezposelnost upada tako v evroobmočju, kakor tudi v EU28, kar zadeva pobudo Refit. Gre bolj za sprejemanje odločitev, za sprejemanje zakonov. Preden so zakoni sprejeti, eh, se, o njih, se potrebno o njih posvetovati, izvedene so analize in pa javni posveti šele potem uh, Evropska komisija uh, poda uh, pobudo na ta način, uh, smo zatem bolje seznanjeni. Marjan? Ja, ja. Uh, ja dankjewel, voorzitter. Ja, we weten dat uh, in Italië... Die... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. No, vemo, da je dolgotrajna brezposelnost zelo visoka v vaši državi in če si pogledamo tudi raven izobraženosti italijanskega prebivalstva, lahko vidimo, da eh, je proporcionalno tukaj zelo veliko oseb z visokošolsko diplomo in to je problem. Eh, seveda je iluzorno pričakovati, da bi pobuda jamstvo za mlade čez noč rešila vse. Ne, Potrebne so strukturne reforme, zato da se bodo vzpostavili mehanizmi in inštrumenti, ki bodo omogočili ponovno vključitev oseb na trg dela. Pobuda jamstvo za mlade je že pobuda, ki lahko pomeni podporo in pomoč eh, na tem področju. In kje je tu Italija? To eh, vemo, v čem je problem. Eh, In ne gre pri vas samo za to, eh, da se sredstva uporabijo, ampak tudi, kaj to novega doprinese in katere spremembe lahko to eh, povzroči. Če, naprimer, se eh, pripravi šestmesečno usposabljanje, je treba vedeti, kakšni bodo na to rezultati. Ali to res pripelje do eh, zaposlitve po koncu usposabljanja ali kaj. Eh, glede številk, te pripravlja delovna skupina sveta in eh, lahko vam zagotovim, da pri pripravi ocen upoštevajo tudi kakovostne vidike, zato da bi bil inštrument jamstvo za mlade dobro uporabljen, da bi se ta sredstva dobro usmerjala in na tej podlagi se pripravljajo priporočila za vsako posamezno državo članico. Zato čudežev ne moremo pričakovati, lahko pa pričakujemo postopoma napredek potrebujemo tudi čas in tudi nov pristop. In v končni fazi bo to gotovo lahko eh, mladim dalo več možnosti, da bodo našli delo. Hvala lepa, se zdaj pa prehajamo k seznamu govorcev. Eh, veliko vas je na seznamu in kot veste, nas eh, še zmeraj čaka nadaljevanje glasovanja po tej zanimivi razpravi. Poskušajte biti zelo kratki enominutno vprašanje, prosim. In odločite se, ali želite vprašanje zastaviti gospodu Dombrovskisu ali eh, gospe Tajsen. Potem boste dobili zelo kratke odgovore in potem bomo poskušali eh, sprejeti eh, vse prašnje. Ne vem, če nam bo to tudi uspelo. No, na seznamu je gospod Moran Šantje, Gerios Mann. Fai, Becker, Trebesius, eh, Balas, eh, Sander. Simon, Roland, Bashir, Reinke, Lopez, Soidorova, and Pirinsky. Anybody missing? Okay. okay. That means that, yes, and uh, stick to the minute. In prosim, da se držite ene minute in da si izberete eh, enega izmed komisarjev, ki mu želite zastaviti vprašanje. Gospod Moran Šantje. Hvala, gospa predsednica, gospod podpredsednik in gospa komisarka. E, najprej bi vam želela reči hvala. Hvala za učinkovitost pri predhodnem financiranju e, zaposlovanja za mlade. E, Evropa mora imeti zaupanje in mora zaupati učinkovitost vašega dela. Tri mesece za zaključek vašega, vaše dejavnosti Mm, je gotovo v redu. Pravite, da ste prejšnji petek dali priporočila državam članicam in to mora biti res um, močan uh, izziv in spodbuda za vse v državah članicah. No, ko smo vzpostavili Evropski socialni sklad, smo ugotavljali, da je prav toliko brezposelnih mladih med 15 eh, in 25 letom starosti, kot med 25 in 30 letom starosti. Pogosto gre tukaj za mlade, ki se zdi, da podaljšujejo študij eh, in ostajajo na univerzah, ne pa da so to mladi, ki ne najdejo dela. Potem, Govorili smo o znanju in kompetencah. Kako lahko to primerno ovrednotimo pri mladih, medtem ko se od njih zahtevajo izkušnje? Zato je treba tukaj spremeniti mentaliteto, tako na področju usposabljanja kot pri Evropasu. In tretja točka usposabljanje invalidnih oseb, to je nekaj, kar eh, mi je zelo pri srcu, kako lahko um, ehm, razvijamo naše delovanje na področju uh, raziskav in inovacij, zato da bomo lahko tudi to skupino mladih vključili bolje v trg dela. Tanko dve minuti ste potrebovali. Prosim, da ne sledite temu vzgledu. Gospod Tyson. Eh, hvala lepa, gospa Moran hvala za vaše pozitivne besede v zvezi s uh, učinkovitim delom na področju izboljšanja sredstev za jamstvo za mlade. Zato smo se res vsi zelo zauzeli in zahvaljujoč našim skupnim prizadevanjem nam to lahko tudi uspe. Na to pa znanje in um, kompetence. Uh, kaj lahko uh, tu storimo. Mladi moramo dati možnost, da dobijo svoje prve izkušnje in to je bistvena točka. Tudi v podjetniški sferi bodo morali razumeti, da iz šole ne izhajajo že pripravljeni delavci, ampak da se morajo te osebe ob delu dela še naučiti. Zato je tehnično usposabljanje tudi zelo pomembno. Tako usposabljanje, ki bo mlade pripeljale Eh, k delu, tako da ga bodo znali upravljati. In zato je potrebno več partnerstv in sodelovanja med eh, izobraževalnimi ustanovami in med podjetji in trgom. Tudi pri pripravi pripravništev, eh, stažev in tako naprej. Kar pa zadeva vključevanje invalidnih oseb na področju raziskav in inovacij, je to možno, proučujemo možnosti za uvedbo usklajenih zahtev povsod po Evropi, zahtev um, tudi pri proizvajalcih in pri ponudnikih storitev. Zato um, moramo tudi na notrnjem trgu podpirati to, da se bodo storitve in možnosti usmirile tudi v potrebe invalidnih oseb. Dank u wel, voorzitter ja, mijn vragen stellen in één minuut gaat het. Nee, Lipschafala. Um, ehm, Hitreisha bom, če bom govorila o nizozemščini. Torej, gospod Tyson bi želela vprašati, ali ste proti predlogom refit in uh, medinstitucionalnemu dogovoru, ki bi zadeval uh, kompetence in pravice socialnih partnerjev. In drugo vprašanje, ali sem pravilno razumela vaš predlog, da kar zadeva svežen za mobilnost pri delu in uh, usklajevanje socialne zakonodaje, da uh, tu ne nameravate prilagoditi in pregledati direktive o napotenih delavcih. Uh, V tem primeru bom jaz razočarana, saj mislim, da je to področje, ki bi ga morali skupaj proučiti, tudi skupaj s socialnimi partnerji, zato da bi zapolnili vrzeli. In to tudi uh, v pravnem smislu. Pa še nekaj, kar zadeva socialne partnerje na področju aeronautike, o čemer smo tudi v odboru govorili, še zlasti v zvezi z univerzo v Gentu, kaj nameravate storiti za to, da boste omejili socialni dumping na aeronautičnem področju? Hvala. Kar zadeva vašo prvo točko, gospa Jungerius. Eh, smo skupaj s komisarji Dombrovskisom in Timmermansom, pa tudi s socialnimi partnerji sedli za mizo na vrhu v Rigi, smo se lotili problematike socialnih dogovorov in problematik ter eh, zakonodaje. Imeli smo razpravo o tem, da eh, dogovori, ki so bili doseženi s socialnimi partnerji, pri katerih se socialni partnerji zauzemajo za Eh, uresničevanje sprijete zakonodaje eh, in se zauzemajo tudi za javno razpravo o tem s komisijo. Eh, mi poznamo specifike socialnih strani in jih želimo priznati tako, kot jim gre. Želimo spodbujati sodelovanje socialnih partnerjev in socialni dialog. E, zato ne želimo javne razprave o dogovorih, ki bodo doseženi s socialnimi partnerji. Kar pa zadeva sveženj o mobilnosti in direktivo o napotitvah, o tem se še nismo dokončno odločili, torej o tem, kako naj bi e, delovali oziroma kako ne e, Pričakujem pa predloge sprememb na besedilo direktive in tudi na uredbo o socialni varnosti. Glede same direktive o napotenih delavcev pa se še nismo odločili, kaj bomo storili, ali jo bomo pregledali ali ne. Trenutno tega pač ne vedemo. Ali ima parlament konkretne predloge za izboljšavo te zakonodaje? Pošljite nam jih in eh, naše službe bodo to obravnavale na to pa še uh, socialni dumping na uh, eh, let, področju letalstva. Naše službe se ukvarjajo s tem vprašanjem in analizirajo situacijo in uh, skušamo ugotoviti, ali Evropska unija lahko reagira tako, da bo stvari obrnila v pravo smer. Gospod Man, najlepša hvala. Eno minuto imam na voljo. Ravno kar smo eh, obravnavali direktivo o napotitvi eh, delavcev in mislim, da je prišlo do temeljnega nesporazuma na strani Evropske komisije. To se je zgodilo eh, že pri letališčih, pri prevozu po kopnem. Govora je bilo o tem, da je treba zagotoviti večjo mobilnost, pa tudi o boljših kakovostnih standardih. Mm, zato se zauzemamo za to, da bi se kakovost dejansko izboljšala. Želimo izboljšati nadzor na gradviščih, zato da bi izkorenili delo na črno, da bi bili ljudje zares zavarovani v primeru nesreč. E, to ne počnemo zato, da bi uničili notranji trg. Torej, te popolne mobilnosti e, ne moremo uresničiti. Potrebno je zagotoviti tudi kakovost. Vsi si želimo Eh, da bi imeli delujoč notranji eh, trg eh, in pa skupna pravila, ampak ne moremo pri tem kakovosti, ki smo jo dosegli skupaj s socialnimi partnerji, postavljati pod vprašaj. You, yes. Mislim, da je bilo to vprašanje za vas, gospod Tyson. Ja, da se Tomas vedele, da zo. Ja, hvala lepa. Strinjam se s tem, kar vas skrbi, pa tudi z vašimi ambicijami imamo notranji trg, ta mora delovati, hkrati pa smo tudi Evropa vrednot, med katerimi so tudi socialne vrednote. Želimo si gospodarski napredek, ampak tudi socialni napredek. Naše, eh, naša ekonomija je socialna tržna ekonomija. In, um, To želimo doseči. Zato, če države članice sprejemajo ukrepe, moramo preverjati, ali so ti res v skladu z zakonodajo in um, zato smo tudi povedali svoje v primeru nemških ukrepov na področju prometa. Naše službe torej preverjajo, ali je v pravnem smislu Eh, evropska zakonodaja najprej v skladu s pogodbami in v skladu z različnimi direktivami in to preverjamo tudi za nacionalno zakonodajo. In zato smo poslali opomin nemški vladi v zvezi z njenim ukrepom, v dveh mesecih pa mora nemška vlada odgovoriti. Trenutno je ukrep uh, zadrž zadržan. Uh, in zdaj čakamo, kako se bomo o tem naprej pogovarjali. Tako da, ja, države članice morajo zagotavljati socialno zaščito in opraviti svoje delo tudi na tem področju. Um, um Gospod Benifaj, hvala lepa, gospa predsednica, komisarka Tyson. Eh, po gospodarski eh, krizi se je število od otrok, eh, ki so ogroženi zaradi revščine, povečalo za en milijon. Eh, in veliko teh otrok je spostavljeno tudi grožni socialne izključenosti. Evropska komisija eh, je pozvala k boju proti revščini med otroki in mi smo zahtevali, da se vsem otrokom zagotovi eh, brezplačno eh, izobraževanje in pa da se jim zagotovi ustrezna oskrba. Zanima me, ali bo Evropska komisija ustanovila eh, sklad, ki bo omogočil to vrstna zagotovila za otroke. Najlepša hvala. Kinderarmude in redaten grot problem, jo moment se ne bi natlastek ob da arbe. Hvala lepa. To je dejansko velik problem. Mladi imajo težave pri vključevanju na trg dela, mlade družine tudi, pogosto so žrtve in danes ugotavljamo, da je problem, ki je včasih prizadeval predvsem starejše prebivalstvo, postal problem mladih. In kaj lahko storimo? Naša splošna politika je zavezana dobri socialni zaščiti in države članice tudi k temu pozivamo in to v celotnem življenjskem obdobju, kar pomeni tudi že na samem začetku življenja dobre strukture in možnosti za varstvo otrok, zato da tudi otroci ne bodo žrtve um, slabših ekonomskih razmer, v katerih so njihovi starši. Uh, to morajo to upoštevati tudi države članice. To pomeni socialna varnost, Eh, zaščita državljanov in podpora državljanom za to, da se bodo lahko vrnili na trg dela. Saj je po našem mnenju to gotovo še vedno najboljše orožje za boj proti revščini. Na to pa eh, konkretno vprašanje o nekem evropskem skladu, ki bi lahko zagotovil varstvo vseh teh pravic. Nismo še na točki na kateri bi to lahko uresničili v praksi. Dolgoročno smo razmišljali o evropskih skladih, ki bi lahko predstavljali avtomatski stabilizator za take cilje, vendar pa do tja še nismo prišli, zato nimamo na voljo sredstev. In e, zato v prihodnjih letih to še ne bo možno dolgoročno, e, pa še ne vemo, kaj bo možno. E, Vsekakor je treba v socialnem smislu Evropo poglobiti in to predvsem zato, da bomo lahko nudili podporo otrokom, ki živijo v revščini in tudi ustarelim, ki živijo v revščini. Eh, hvala lepa, gospod eh, eh, Tyson. Najprej zelo. Naj povem, da je zelo pozitivna ukrepitev socialnega partnerstva. Ta front loading, torej proaktivno delovanje, sam razumem kot način za to, da države članice javnosti do konca leta povedo, ali imajo na voljo temelje in osnovo za uporabo jamstva za mlade. Potem pa še nekaj, najnižja plača in primerno plačilo. Uh, minimalne pravice delavcev, usklajevanje socialne politike. To, ali so to smernice Evropske unije in Evropske komisije, ja ali ne. In če niso, kakšne pa bodo smernice, ki se bodo upoštevali v prihodnje? Gospod Dombrovski, kar se tiče vprašanja minimalne plače, to je zelo jasno. Politika, ki jo podpira Evropske komisije, je jasna in tudi v razpravah z državami članicami spodbujamo države članice, da v nekaterih eh, primerjih eh, upeljajo to minimalno plače v državah, kjer tega še ni. In treba je zagotoviti tudi, da razvoj plač ustreza z razvojem produktivnosti. Torej, to je jasen del naše politike. Kar se tiče socialne politike, ne bi govoril o harmonizaciji socialne politike, kajti gre zlasti za eh, socialno politiko, ki je v pristojnosti držav članic, kot veste, temveč gre bolj za koordinacijo na tem področju in zlasti za čezmejne vidike socialne varnosti. Hvala. Hvala lepa. Zelo na kratko. Zelo kratko, mevrouw de voorzitter, uh, over het jeugdwerkgelegenheidsinitiatief. Ja. Yeah izjemno kratka bom, kar zadeva zagotovilo za mlade. Bo poročilo predstavljeno v začetku leta 2016 in če želite, lahko o tem razpravljamo eh, tudi v tem odboru. Ta analiza se bo sredotočila na rezultate eh, in sicer v skladu z kazalniki, ki so nam na voljo. O tem se bomo z vami poglebljano pogovarjali, gospod Rebesi. Zwei Fragen an äh, Frau Tyson. Sie haben. Mom. Dve vprašanje za gospo äh, Tyson. Govorili ste o podpori za eh, zagotovilo za mlade. Zanima eh, me, eh, kakšen nadzor nameravate vzpostaviti in eh, kako eh, boste zagotovili, da bo to jamstvo za mlade tudi eh, zares eh, uspešno. Kaj ti 60 odstotna brezposelnost med mladimi se zdi skoraj da nepremustljiva ovira. Dejali ste, da želite tudi več sredstev za učitelje. Dve milijardi sredstev pa ste vzeli, odzeli temeljnim raziskavam ali eh, bo prišlo do eh, spremembe razmišljanja na tem področju ali bo za temeljne raziskave ponovno namenjenih več sredstev. Hvala lepa. Gospa Tyson. Ja, kaj bomo uh, storili? z jamstvom za mlade in nadzorom tega jamstva. E, ta nadzor bomo izvajali za sredstvi, ki jih imamo e, na voljo. Postopek bo enak kot pri uporabi vseh evropskih e, sredstev. Danes ne želimo oceniti le način uporabe sredstev, ampak tudi kakovost uporabe. Eh, imamo ustrezne mehanizme eh, in eh, pravila so izjemno stroga. Države članice se pogosto pritožujejo zaradi teh strogih pogojev, ampak želimo ugotoviti, ali je bila raba sredstev zares učinkovita. Kar zadeva izobraževanje, seveda moramo zagotoviti izobraževanje na vseh ravneh, tudi na visokošolski eh, ravni ampak eh, Evropska unija ima oziroma um, 80 odstotkov eh, prebivalcev ima eh, le temeljno izobrazbo in zaradi tega se je potrebno na to seveda osredotočiti. Euh, euh, ja, torej najprej bi uh, spomnil na to, kar je povedala gospa Steinbrück, se pravi, imamo zelo jasna, eh, jasne določbe glede napotitve delavcev, glede eh, prostega pretoka eh, delavcev, torej to je že določeno. Za gospoda Dombrovskega imam vprašanje. Torej, vemo, da je bil učinek politiki, politike varčevanja v Grči bil. Um, neustrezno ocenjen, kajti to je temeljilo na določenih proračunskih eh, ocenah in eh, gospodarski dinamiki. In moje vprašanje je naslednjo. Glede Evropskega semestra, tu gre za instrument eh, koordinacije gospodarske politike danes. Ali imate na voljo uh, Um, možnost, da si pogledate učinek specifičnih prispevkov za države, ki jim te namenjate, v primerjavi z drugimi državami. Torej, ali imate študije, ki kažejo na to, kakšni so makroekonomski učinki zahtev, ki jih nastavljate na države, kajti sicer ima to lahko zelo resne posledice. Predpostavljam, da gre za vprašanje gospodu Dombrovskemu. Ja, dobro, hvala. Hvala za to vprašanje oziroma za vprašanje glede evropskega semestra in pa specifične specifična priporočila za države. Torej, ko to pripravljamo, ta priporočila pripravljamo na osnovi prioritet eh, evropskega semestra, ki ga najdemo v pregledu letne rasti torej eh, za strukturne reforme, za nov fokus za strukturne reforme in za eh, davčno odgovornost eh, in to pomeni, da se te prednostne naloge AGS tudi dejansko prevedejo v konkretne uh, akcijske načrte za države članice. In ko to pripravljamo, seveda ocenjujemo tudi uh, v kolikšni meri, na kakšen način bodo ta priporočila vplivala na gospodarsko rast in zaposlovanje v državah članicah. Torej, to je jasen del naše analize. Torej, pripravimo poročila po državah, na to ocenimo gospodarske izzive, na to eh, prisluhnemo povratnim informacijam držav članic in njihovim socialnim partnerjem in na to, glede na um, vse te rezultate, na prednostne naloge in tako dalje, pripravimo ta priporočila po državah. Hvala lepa, gospod Sonder. Merci, madame la présidente. Ma question Hvala, gospa predsednica. Vprašanje imam za gospod Tyson. Rada bi se vrnila k vprašanju mobilnosti. Torej, zabeležila sem si že pobude, ki bodo še sprejete, to, da bomo pospešili mobilnost in v tem smislu bi sama želela povedati, da mobilnost res predstavlja priložnost še zlasti za mlade. Želim pa ustrajati tudi na raznih ovirah za mobilnost, ki jih danes še imamo. In sicer na številnih področjih in še zlasti v obmejnih področjih se cela vrsta akterjev zauzema za to, da bi ljudem omogočili lažje prehajanje meje eh, z namenom iskanja dela v sosednji državi. Pri meni, na primer, je to URST. Ehm, in tu so ti akterji zelo zauzeti za delo na tem področju, vendar jih pa pri tem močno ovirajo številne prepreke. Še zlasti na področju financiranja iz evropskih sredstev, ki naj bi bila dostopna za to vrstne dejavnosti. Gre za res eh, težke ovire, saj, uh, eh, projekt, saj, saj trajajo postopki več let in pri krajših, naprimer enoletnih projektih, potem to pomeni, da um, eh, akteri, ki se za to zauzemajo, v bistvu nimajo možnosti, da bi to uresničili. In še drugo vprašanje pa zadeva jezikovne ovire pri mobilnosti in eh, ali obstajajo kakšne, kakšne predloge v tej smeri. Ja, gospa San, Sonder, uh, lahko rečem, da vem, kako uh, pomembno delo opravlja URS in tudi vem, da obstajajo pravila, ki ne olajšajo dela tistim, ki jih morajo upoštevati, še zlasti na finančnem področju. Uh, in eh, tega se zavedamo, zato eh, zdaj proučujemo možnosti, kako bi lahko tu zadeve poenostavili, tudi zato, da bi RS lahko lažje opravljal svoje delo. Eh, kar pa zadeva čezmejno delo in mobilnost delavcev v zvezi s tem, seveda želimo še okrepiti RS, ampak ne samo to, Želimo tudi, da bi bolje delovalo omrežje med eh, omrežje služb za zaposlovanje v različnih državah članicah in to gotovo lahko prinese eh, pozitivne točke za delovanje celotnega sistema. Hvala. Hvala, Sean Simon. Hvala, gospa predsedujoča. Gospod podpredsednik Dombrovski. Ali nam lahko date jasen odgovor glede napotitve delavcev? Torej, eh, to, da malce spreminjate eh, uredbo o socialni varnosti, to enostavno ni dovolj. Tu gre za ključno vprašanje za EU. V Združenem kraljestvu bomo imeli referendum in Jasno vprašanje, glavno vprašanje bo, zakaj eh, se dovoli, da v našo državo prihajajo eh, tuji delavci eh, in da posegajo v našo socialno varnost. Dejstvo je, da to ne drži, kajti imamo enotno zakonodajo, ampak vsi vemo, da ta zakonodaja ni učinkovita in vi, komisija, morate to rešiti, morate. Eh, zagotoviti, da bomo imeli novo direktivo o napotitvi delavcev, to je Juncker obljubil, eh, ko si je prizadeval za našo podporo pri njegovi izvolitvi. Torej, to bo omogočilo, da bo eh, notranji trg in Evropska unija, da bo sta enotna in brez tega se bo ta projekt enostavno sesu in Združeno kraljestvo ne bo zadnje. Dobro mislim, da je zelo pomembno, da ne mešamo dveh reči in sicer uh, napotitve delavcev in pa uh, prostega pretoka oziroma prostega gibanja. Torej, slednje je uh, ključno za svoboščine in tudi predsednik Juncker je uh, Eh, to jasno povedal. Te štiri svoboščine so osnova Evropske unije in to ne bo predmet pogajanja. Napotitev delavcev pa je bolj osko zastavljeno vprašanje, bolj specifično vprašanje, ki se navezuje na določena podjetja, ki napotujejo delavce v druge države. In eh, jasno je, da imamo nekatere odprta vprašanja v zvezi s to direktivo in na začetku eh, mandata je komisija obljubila prenovo te direktive o napotitvi delavcev in skupaj s komisarko Tajsanovo delava na tej, eh, na tej direktivi o napotitvi, ampak eh, še enkrat ponavljam, ne smemo teh dveh pojmov mešati. Hvala. You, Hvala, gospod Roland. Oui, je voudrais, monsieur le commissaire, revenir sur la, la... Ja, gospod komisar, rad bi se vrnil k vprašanju socialnega dialoga. Tudi vi ste rekli, da je to predvsem zadeva socialnih partnerjev, vendar pa ima tudi komisija tu pomembne odgovornosti in se CR mora vzpostaviti okvir, znotraj katerega bo so, dia, socialni dialog mogoč in da to ne bo samo neka izmenjava besed, ampak da bo delovanje, ki bo pripeljalo do dogovorov. Um, in še zlasti neodvisnih dogovorov. Povedali smo že, da so ti zelo pomembni. Imeli smo že konference na različnih ravneh, zdaj se eh, partnerji dogovarjajo o njihovih eh, programih in mislim, da je to zelo pomemben trenutek, da lahko ponovno zaženemo evropski socialni dialog, kar je izredno pomembno. In sprašujem se, ali. Um, določen vidik ne bi bil za socialne partnerje tudi enostavnejši za obravnavo, zlasti vidik, pri katerem imajo enake eh, usposobljenosti, enaka znanja, enake poglede in eh, prav to nam lahko omogoči eh, s izmenjavo mnenj in eh, izkušenj, da eh, bomo premustili to pomankanje dela na trgu. Dobro, kar se tiče socialnega dialoga, kot smo že povedali, je Evropska komisija jasno zavezana k okrepitvi socialnega dialoga in eh, to je tudi v praksi že pokazala s tem, da je okrepila ulogo socialnih partnerjev v Evropskem semestru in sedaj, naprimer, pred nedavnim je komisija tudi posebej upoštevala avtonomni sporazum socialnih partnerjev v kontekstu boljše zakonodaje. In na ta način je unesla izjeme glede specifičnih um, ocen učinka in javnih uh, posvetovanj. Zlasti upošteva specifični status uh, socialnih partnerjev kot eh, so ti opredeljeni v pogodbi in s temi avtonomnimi sporazumi, je omogočen drugačen pristav, drugačna obravnava kot eh, v splošni zakonodaji. Evropska komisija jasno vidi svojo vlogo tudi pri um, spodbujanju dvostranskih eh, dialogov v smeri sporazumov, ampak eh, tudi tu eh, komisija lahko samo pomaga, kajti še vedno pri dvostranskih sporazumih gre za dogovore med delodajalci in delojemalci. Prav tako pa imamo tudi veliko možnosti v kontekstih trialogov in uh, Razmišljamo tudi o novih eh, načinah okrepitve sedanjih eh, pristopov k tem eh, trostranskim posvetovanjem. Hvala. Hvala lepa, gospod Bašir. Rad bi se zahvalil komisarki Tyson in podpredsedniku Dobrovskemu za to izmenjavo mnen. Zanimivo je bilo uh, Eh, slišiti v enem odgovoru poslancu iz Italije, da ste sledili dogodkom v Italiji. Moje vprašanje je, ali eh, sledite temu, kar se dogaja v Veliki Britaniji, v moji državi. Velika Britanija je najbolj uspešno gospodarstvo po Združenih državah. Ustvarili smo dva milijona delovnih mest od leta 2010 in zavezali smo se v naslednjem parlamentarnem obdobju, da bomo ustvarili še 2 milijona eh, delovnih mest. Gre za to, da želimo zagotoviti delo vsem, ki delo želijo. In kako to lahko storimo? Torej, eh, to storimo tako, da naredimo delo privlačno in eh, socialna pomoč eh, je nekaj, kar omogoča ljudem preživetje, ne pa življenjski stil. Nihče, ki ima minimalni dohodek, ne plačuje davkov v naši državi. Torej, to je naš eh, cilj. In veliko je bilo govora o mladih, brezposelnih in. Um, vi ste se eh, zlasti eh, osredotočali na univerze in kako lahko univerze pomagajo mladim, eh, da izidejo iz brezposelnosti. Ampak naj povem, da so tudi pripravništva in vajeništva zelo pomembna. V Veliki Britaniji smo jih ustvarili 3 milijone. Zakaj tega nimamo v Evropi? Zakaj nimamo več možnosti za poklicno usposabljanje? Kajti na ta način bodo delodajalci dobili delavce, ki jih potrebujejo. Gospa Tyson, mislim, da je to vaše vprašanje. Ja, uh, eh, thank you well uh, eh, for these informacij. Uh. Eh, Hvala lepa za te informacije. Mi v Evropi spodbujamo najboljše prakse in če se države članice želijo učiti ene od druge, morajo skušati odpravljati ovire za to, kar zadeva pripravništva. Mi uh, spodbujamo delodajalce, da predvidijo za to delovna mesta. V nekaterih državah članicah je to že ustaljeno, v drugih ne. Na ta način skušamo tudi spodbujati delovanje pripravništev in se sprašujemo, kako in na kakšen način naj se to čim boljše izvaja. Seveda je situacija različna od države do države. Hvala, Ranke. Ja, hvala lepa, predsedujoča. Zelo hitro vprašanje imam in bom, da lahko oba komisarja odgovorita. Želela bi vedeti, kaj menite o socialnih minimalnih standardih, ki jih nujno potrebujemo v Evropski uniji in ali boste delali na uh, tem, da boste v vašem eh, mandatu to zagotovili. Thank you, thank you, ja, we hebben een sociale agenda, dus uh, waar, waar zik... uh, eh, Najlepša hvala, seveda. Imamo socialno agendo in v našem sklicu govorimo, se ukvarjamo seveda z. Uh, ekonomsko in monetarno unijo, pa tudi o, z socialno agendo. Zdaj eh, lahko nas sprašujete o tem, kaj mi osebno mislimo, ampak to, kar šteje, je eh, pristop celotne komisije kot kolegija, ne pa posameznega komisarja. Eh, In uh, v tem smislu menim, da je treba vzpostaviti minimalne standarde za zagotavljanje socialnega varstva, zato da se bomo izognili tej spirali, ki se vrti na vzdolj. Seveda pa je jasno, da imamo tukaj omejene pristojnosti, saj imajo države članice lastne pristojnosti za to področje in to večino pristojnosti. Uh, s socialnimi partnerji in eh, s sodelovanjem, pa mislim, da lahko tukaj vseeno marsikaj naredimo. Potrebujemo neke minimalne standarde mm, za um, socialno področje in tudi uh, lahko pripravimo priporočila za uh, zagotovljeno minimalno plačo v različnih državah članicah. Hvala, gospod Lopes. Muchas gracias. Uh, a ambos... Najlepša hvala obema za vajno prisotnost. Zelo preprosto bi vprašal nekaj o nadomestilu za brezposelnost v Evropski uniji oziroma o evropskem nadomestilu za brezposelnost, o čemer že leta govorimo tukaj v Evropskem parlamentu, o čemer ste že govorili tudi za ministri in o čemer je tudi komisija menda naročila študijo, zato da bi se bolje seznanila s tem vprašanjem. In zanima sta me dva vidika, socialni vidik in okrepitev socialne razsežnosti evrskega območja ter makroekonomski vidik, ki je zelo pomemben eh, pri tem vprašanju. Ne gre namreč samo za solidarnostni mehanizem, ampak za mehanizem, ki omogoča tudi premoščanje teh asimetričnih situacij, ki smo jim priča um, v realnosti. Hvala. Uh, okay. uh, is, uh, one... Dobro, to je ena od tem, ki se pojavlja v kontekstu poglabljanja gospodarske in monetarne unije, kjer je, se govori tudi o možnosti te uh, scheme, o brezposelnosti na ravni Evropske unije. Kot sem povedal že v vodnih eh, besedah, eh, pet predsednikov dela na tem novem poročilu glede nadaljnega razvoja gospodarske in monetarne unije. In eh, zaključki tega poročila bodo predstavljeni svetu prihodni teden ne morem sicer presojati vsebine tega poročila, ampak nasplošno gre to v smeri obravnavanja tako kratkoročnih vprašanj, torej kaj lahko naredimo sedaj znotraj obstoječe pogodbe in pa dolgoročnih vprašanj. In to je en od elementov, o katerem razpravljamo tudi v kontekstu te eh, davčne zmogljivosti evropskega območja, o, evro območja. Ampak um, v tej fazi še ne morem komentirati vsebine tega poročila petih eh, predsednikov, torej dokler niso končali z delom. Ampak vsekakor pa um, temu zelo pozorno sledimo. Gospa Sojderova. Děkuji za tento strukturovaný dialog oběma zástupcům komise a chci se obrátit. Zahvaljujem se za strukturiran dialog oběma predstavnikům komisije. Imam vprašanje za oba eh, komisarja. Eh, programi za uspodbujanje zaposlovanja so dober instrument, seveda v povezavi z ulaganji. Eh, v državah članicah je pa seveda potrebno eh, znižati brezposobnost. Pri nas v Češki republiki eh, to poteka razmeroma dobro. Imamo pa težave z izboljšanjem situacije tistih, ki živijo na zapostavljenih odročnih območjih. Zanima me, ali bi lahko del teh sredstev namenili za pomoč ljudem, ki živijo v eh, teh eh, oddaljenih eh, regijah. Evropska komisija ima le malo možnosti. Lahko predlagate le odprto koordinacijo, lahko pa bolje poskrbite za nadzor nad situacijo, kajti Eh, podatki Eurostata eh, ne eh, zadostujejo, ali lahko bolje ocenite situacijo tudi glede na stopnjo brezposelnosti. Hvala lepa. Er, Seveda se moramo posvetiti najranljivejšim skupinam v družbi, ki dejavnosti zaslužijo posebno pozornost pri našem delu. V specifičnih priporočilih za države članice pozivamo države naj bolj odločno spremljajo in se posvečajo določenim ranljivim skupinam. To je seveda različno od države do države. V nekaterih državah pa so te skupine um, zelo jasne. V novem večletnem finančnem okviru imamo možnosti za poenostavitev plačil, vendar pa je treba vse to zagotoviti skozi sodelovanje z državami članicami. In kar zadeva statistične podatke, smo Eurostat prosili, glede podatkov, ki so pomembni za oceno stanja na socialnem področju v državih članicah, naj storijo kaj več, zato da bodo ti podatki hitreje dostopni in da eh, se jih bo laže primerjalo med seboj. Hvala. Ugotoviti moramo, da zelo lucidno ocenjujete stvari. Brezposelnost med mladimi, med starimi, eh, izginjanje delovnih mest, ustvarjanje delovnih mest, zmanjševanje kupne moči. Situacija se torej eh, slabša. Počasi, ampak zagotovo. Ampak problem je v tem, da vse, kar slišim, so le pobožne želje in bolj želja po obravnavi učinkov, medtem ko razloge poznamo. Razlogi izvirajo iz globalizacije, izvirajo iz financiarizacije gospodarja, gre tudi za priseljenske tokove, ki jih eh, ne zmoremo več obvladovati, gre tudi za zniževanje eh, šolskega uspeha. In moje vprašanje je zato preprosto. Zakaj se ne želite končno lotiti pravih razlogov za to situacijo?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 da eh, prihaja do velikih sprememb in novosti, eh, ampak eh, če se pokaže s prstom zgolj na globalizacijo, to ni dovolj. Pred nami so veliki izzivi. Evropska unija ima veliko dela pred seboj. To je eden od pomembnih razlogov za Evropske unije. Države članice se same ne morejo več lotevati problemov, zato moramo delovati skupaj. Mi smo nosilci vrednot Evropske unije in skušamo konkretno dokazati, da jih je možno uresničevati v življenju našim državljanom to dokazujemo in zato mora Evropska unija prevzeti in izvajati pristojnosti za področja, ki jih ne morejo več urejati države članice v skladu s svojimi pristojnostmi. Hvala lepa, gospod Tyson, hvala lepa, gospod Dobrovski. Torej, vsi, ki so želeli, so imeli priložnost, da so postavili vprašanje in zelo učinkovita sta bila pri odgovarjanju. Odgovori so bili kratki, učinkoviti in k malu vas bomo zopet povabili kajti imeli bomo še druga vprašanja. Dobro, sedaj pa bomo nadaljevali z glasovanjem. Dve minuti odmora, potem pa bomo nadaljevali. Torej, zagotovite, da boste imeli vse dokumente in čez dve minuti začnemo z glasovanjem. have your voting card. Imate pripravljene glasovalne kartice. Nadaljevali bomo z glasovanjem. In sicer smo pri deseti točki na dnevnem redu. Učinkovita raba virov je tu. Prehod na krožno gospodarstvo. gre za osnutek mnenja za predlogi sprememb. Če ste pripravljeni, bomo začeli z predlogom spremembe 1. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog A. Za, proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 10. Ja. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromisni predlog B. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromisni predlog C. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto kompromisni predlog D za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 29 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za proti vzdržani sprejeto. 32 za proti vzdržani sprejeto zavrnjeno morda, ampak bolje, da preverimo. 32 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. 33 za, proti, vzdržani. Sprejeto. 35 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog F za, proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog G za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za proti ne, ta je brezpredmeten. Predlog spremembe 7. oziroma preglasujem 57 za, proti. Ne. Glasovati moramo v predlogu 7, le v enem delu, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 57 za, proti, vzdržani sprejeto, predlog oziroma kompromisni predlog H za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 59 za, proti, vzdržani sprejeto, 60 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 61 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Glasujemo konec glasovanja sprejeto. 62 za, proti, vzdržani sprejeto. 64 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 67, 66, ne, ta je brezpredmeten. 67 za, proti, vzdržani, sprejeta. In sedaj bomo glasovali o e, osnutku poročila z predlogi sprememb. Glasujemo. Poimensko glasovanje. Konec glasovanja. In sprejeta. Soglasno. Odlično. Thank <laughs> you. Then we go to item 11. Sedaj pa smo pri 11. točki. Gre za subsidiarnost in sorazmernost. Predlog spremembe ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Želite preveriti? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromisni predlog A za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremem besedem za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromisni predlog B, B za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Bomo preverili elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja, zavrnjeno. Predlog spremembe 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 13 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 14 je brezpredmeten predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Prosim. Mislim, da bi morali glasovati o predlogu spremembe 14. predlog spremembe 13 je bil sprejet, torej je ta brezpredmeten. Predlog spremembe 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja in sprejeto predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog C za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani zavrnjeno predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 23 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog D za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe 30 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 31 za, proti, vzdržani. To bomo morali preveriti. Elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 31 glasujemo. Konec glasovanja in zavrnjeno. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 33 za, proti, vzdržani, sprejeto, 34 za, proti, vzdržani, sprejeto, 35 za, proti, vzdržani, sprejeto, 36 za, proti, vzdržani, vzdržani sprejeto. 37 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 38 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 39 za, proti, vzdržani sprejeto vzdržani, zavrnjeno. Kompromisni predlog E za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 45 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 46 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kom kompromisni predlog G, predlog 47 je brezpredmetno, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 54 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 55 za, proti, vzdržani vzdržani. Preverili bomo elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 55. Glasujemo. Konec glasovanja. In ja. Rezultat je tesen. Sedaj pa glasujemo o osnutku mnenja z predlogi sprememb. Poimensko glasovanje. še zmeraj glasujemo o osnutku mnenja z sprejetimi predlogi sprememb. Ste vsi glasovali? Dva glasova več bi morali imeti, pravzaprav, ampak dobro. Sprejeto. Odlično. In sedaj prispevek odbora Empel naredimo strukturiranega dialoga. Predlog spremembe ena za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe dva za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe tri za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe štiri za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 4? Glasujemo. Glasujemo. Konec glasovanja. In ja, rezultat je spet tesen. Predlog spremembe 5 za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 6 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 7 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 7? Glasujemo. In konec glasovanja sprejeto. Predlosem je 8 za, proti, zdržani. Sprejeto. Predlosem je 9 za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 9? Glasujemo. Še zmeraj glasujemo. Konec glasovanja. In ja. Uh, it's good that we check. Dobro, da smo preverili. Reglo sem 50 za, proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 11 je brezpredmeten, predlog spremembe 12 je bil umaknjen, predlog spremembe 13, glasovanje po delih. Se najprej prvi del, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Bomo preverili. 13, prvi del, glasujemo. Konec glasovanja presta. Drugi del. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 14. Za, proti. Ta je brezpredmeten. Se upravičujem. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeta. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 17 za, proti, vzdržani sprejeta. Predlog spremembe 18 za proti. Elektronsko bomo preverili. Predlog spremembe 18 elektronsko glasovanje. And the vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 19 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 20 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti predlog spremembe 20 elektronsko glasovanje? Glasujemo konec glasovanja. Zavrnjeno predlog spremembe 21 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 22 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 24 za, proti, vzdržani, sprejeto vzdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje. Glasujemo. Še zmeraj glasujemo. In zdaj konec glasovanja sprejeto. Z enim glasom razlike. Predlog spremembe 25 za, proti, vzdržani sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog se ne bo 26. Za, proti, vzdržani. Sprejeta. Želite preveriti elektronsko glasovanje? še ni glasoval, konec glasovanja. Sprejeta. Predlog sprejme je bil 28 za, proti, vzdržani, sprejeta. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja. Sprejeta. Predlog sprejme je 29 za, proti, vzdržani. Sprejeto. Usni predlog spremembe skupine ELS. Ja, e, mislim, da smo se strinjali glede tega ustnega predloga spremembe. Želeli bi izbrisati besedico directive in namesto directive bi zapisali measures. Torej, directive bi nadomestili z measures, direktivo za ukrepe. Je. Ali ta usni predlog eh, spremembe sprejemate? Ja. Potem bomo glasovali o predlogu spremembe 30 je to predlog spremembe 30, je ja, z ustnim predlogom spremembe za proti vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 31 za proti vzdržani sprejeto. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 31, glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 32 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 33 za, proti, vzdržani zavrnjeno zavrnjeno. Predlog spremembe 34 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 35 za proti, vzdržani sprejeto. Predlog spremembe 36 za, proti, vzdržani zavrnjeno. Bomo preverili. Elektronsko glasovanje v predlogu spremembe 36 glasujemo. Konec glasovanja zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog sprememba 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti elektronsko glasovanje o predlogu spremembe 38? Glasujemo konec glasovanja in zavrnjeno. Sedaj pa poimensko glasovanje o, o prispevku odbora za zaposlovanje eh, k strukturnemu dialogu. Glasujemo. Konec glasovanja. 37 za, 8 proti. We have No? Imamo še eno točko, ne, to je bilo vse. Ampak ne pozabite, da ponovno začenjamo ob 14. uri. Nekateri smo zelo, zelo veseli zaradi tega. Zato, ker to pomeni, da ne bomo dobili srčnega napada, ko bomo skušali ujeti letalo ali pa vlak ampak prosim, da se vrnete do dveh, tako da ne bom tukaj sedela sama z eh, gosti. Računam na vašo podporo.